ruskih omejitev na mednarodne cestne prevoznike. Para posla Mihaela Kramera. E, Gospod Kramer ima besedo naš poročevalec. Kot predsednik odbora za promet in turizem komisiji postavljam naslednje vprašanja glede učinka ruskih omejitev za podjetja, prevoznike iz Evropske unije in prosim za odgovore. Mislim, da bom moral še malce počakati. Vitam pa jo komisar, pa ne pošljem bolj prekontinuovati, bardo prošljem. Dobrodošli, prosim, nadaljujte. nadaljujte. Fange normal an. Pa bom še enkrat začel. Gospod predsedajoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi, kot predsednik odbora za promet in turizem postavljam komisiji naslednja vprašanja glede učinka ruskih ometov na mednarodne cestne prevoznike. In ta vprašanja utemeljujem na naslednji način. 7. avgusta 2014 je Ruska federacija izdala prepoved za uvoz nekaterih izdelkov iz članic EU. Za promet to pomeni prepoved uvoza vseh tistih tovornjakov, ki prevažajo kmetijske in prehranske izdelke. To pa seveda pomeni izgubo. Ruska federacija pa je otežila tudi transport preko njenega ozemlja v tretje države in sicer zahteva spremstvo za take transporte, zahteva garancije in na ta način se stroški povišajo za kar desetkrat ali pa so transporti povsem onemogočeni. Seveda je ruski trg zelo koristen po gospodarski plati, še zlasti za tiste, ki imajo svoj sedež v bližini Rusijo. Seveda zaradi velikosti bližine Rusije. Komisija se je že odzvala na te omejitve in sprejela kratkoročne ukrepe v vrednosti okrog 155 milijonov eh, evrov za to, da bi rešili probleme s preseški sadja, zrenjave in tako dalje. Učinki za prevoznike, pa da zdaj niso bili razrešeni. Gre za blago, predvsem prehrano. To so izdelki, ki se prevažajo predvsem po kopnem. Za tiste prevoznike, ki so specializirani ravno za prevoz prehranskih izdelkov, ki so investirali v hladilnike in podobno opremo, za nje pomeni izguba Rusije, izgubo dohodka. Tudi mednarodni forum je 25. in 26. septembra zasedal v Parizu. Rusija je napovedala, da bo dejansko na svojem ozemlju še naprej omejevala transport s 1. januarjem 2015 naj bi se število dovoljen za prevoz preko njenega ozemlja zmanjšal 67 na 16. Zato moja vprašanja. Prvič, ali se komisija zaveda, kako resna je sedanja situacija, ali pozna vse te konsekvence, ki so nastale za evropske prevoznike. Drugič, ali lahko komisija ponudi natančnejše podatke o izgubah zaradi ruskih omejitev, še zlasti v prometnem sektorju. Tretjič, katere ukrepe namerava sprejeti nova komisija za to, da bi preprečili nadaljne poslabšanje situacije za prevoznike živil? Četrtič, kako namerava nova komisija glede na vpliv ruskih omejitev na mednarodne ceste prevoznike ukrepati še zlasti na področju prometa? In petič, ali namerava komisija sprejeti ukrepe in sprožiti postopek proti Ruski federaciji pred STO? Hvala za odgovore, ki jih nestrpno pričakujem. Hvala lepa. Gospod Kramer. Hvala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 Eh, eh, ruska prepoved za proizvode iz Evropske unije in nekaterih drugih eh, držav ne vpliva samo na kmetijski sektor, temveč vpliva tudi na specializirane dejavnosti v Evropski uniji, zlasti v tistih držav, ki imajo zelo, ki zelo veliko izvažajo v Rusijo. In preden je prišlo do te omejitve, namreč gre za drugega največjega uvoznika iz eh, Evropske unije. Eh, skoraj polovico kmetijskega izvoja v Rusijo eh, predstavlja, predstavlja pravzaprav znesek 5,1 milijarde, to, to zadeva živila, mlečne proizvode, tudi zelenjavo, sadje in tako naprej. In potem gre za tranzit tranzit proizvodov eh, v eh, kavkaške eh, države in naprej proti vzhodu, vse to skratka povzroča posledice. Po cesti v glavnem poteka ta prevoz, več kot 80 odstotkov vsega izvoza iz Evropske unije v Rusijo poteka po, cest, po cesti. Tako da poleg proizvajalcev kmetijskih proizvodov eh, gre tudi za cestne eh, prevoznike, ki tudi trpijo škodo zaradi te prepovedi. In eh, sama, kakor tudi moja ekipa, se v polni meri zavedamo tega problema. Težko je odgovoriti na ta vprašanja, odvisno je od posameznih okoliščin. In številnej prepovedani tujimi eh, proizvodi, eh, tako rekoč, sedaj se pre, eh, so preusmerjeni. In gre tudi za eh, preveliko ponudbo. In cestni prevozniki, ki so specializirani za prevoz kmetijskih proizvodov v Rusijo, ki so v ta namen opremljeni, ki imajo eh, v ta namen vozni park z vozili, eh, hladilniki in podobno, vsi ti trpijo zaradi tega. Seveda pa je v veliki meri odvisno v eh, kolikšni meri so eh, bili ti prevozniki eh, sposobni se preusmeriti drugam. Naj bom povsem jasna. Torej, tu gre za vprašanja neposredne pomoči in ne jaz, ne moji kolegi iz tega področja nimamo na voljo sredstev v ta namen. So pa eh, prevozniki, ki morda lahko računajo na določeno eh, nacionalno pomoč v tem eh, pogledu in uh, gre za znesek, ki znaša več eh, kot 100 tisoč evrov in sicer pod nekaterimi pogoji. Eh, to vrstno eh, pomoč ni potrebno priglasiti Evropski uniji, vendar pa je to moč le v zelo natančno opredeljenih in strogo omejenih pogojih. Eh, spoštovani gospod predsedujoči in poslanci, eh, Tu, eh, so, eh, eh, tu je regulativa, ki še vedno sloni na dogovorih med, in sporazumih med Evropsko unijo in Rusijo, tako da je potrebno pogledati, kaj je moč storiti v okviru dvostranskih sporazumov, kaj ti med Rusijo in Evropske unijo tega ni. Zato je to možno obravnavati v kontekstu naše zunanje politike nasploh do Rusije in v kontekstu trgovinske politike Evropska komisija pobliže spremlja eh, tudi v kolikšni meri eh, so spoštovane eh, omejitve in sicer v okviru STO. Hvala, hvala lepa, hvala za pozornost. Hvala, dziękuję bardzo pani komisarz za to. Hvala lepa, hvala gospa komisarka. Eh, sedaj prehajamo na politične eh, skupine v imenu ELS-a. Eh, gospa Luka Čijevska. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Prepoved uvoza nekaterih proizvodov Evropske unije je vodila v težave eh, številnih industrijskih eh, sektorjev, vključno s prometnim eh, področjem in ta prepoved vodi v zmanjšanje možnosti prevoza tudi drugih proizvodov prek Rusije, kar pomeni pravzaprav na milijone izgubljenih milijardnih eh, evrov ne gre samo za gospodarstvo eh, temveč eh, na druge posledice in tudi brezposelnost. Veliko je ljudi, ki bodo potrebovali našo podporo, ki bodo zahtevali nadomestilo za izgubo dela. In to pomeni veliko negotovo za naša podjetja, kakor tudi njihove zaposlene in njihove družine in eh, to ne vpliva samo na eh, polska podjetja. Prav gotovo eh, smo tudi mi utrpeli izgube, vendar ne gre samo za nas. Potrebujemo solidarnost, skupne rešitve, zagotoviti je potrebno, zavarovati moramo svoje interese. Zaenkrat, če nimamo na voljo ustreznega mehanizma, eh, da bi se soočili s teo prepovedjo in vendarle to potrebujemo, sicer bo to izkrivilo eh, trg, to je zelo pomembno tudi za vidika naših industrijskih panok. In eh, Poljska je že v preteklosti predlagala nekatere specifične rešitve v podporo podjetjem. Naprimer, više državne pomoči in podpora tistim, ki eh, bi želeli opustiti naprimer nekatere dejavnosti zaradi okoljskih razlogov. In upam, da se, unija, eh, eh, da se komisija Oprostite, zavedate ga, zanima pa, pa me, kaj predvidevate in kako nameravate olajšati sedaj to breme za, eh, in te probleme. Hvala. To vpravi s evropejskim pani poselklav. Hvala lepa. Gospa Luka Čijevska, eh, besedo ima gospa Tapardel Klaudija. Eno minuto imate. Hvala lepa v okoliščinah eh, globaliziranega eh, gospodarstva vse postaja bolj zapleteno in ta prepoved se strani Rusije za uvoz živilskih proizvodov oziroma živil iz Evropske unije eh, pa pravzaprav dobro odraža vpliv take politične odločitve in eh, želim opozoriti na učinke, ki bi jih ta prepoved lahko imela za prometni sektor. In eh, v ta namen je potrebno razumeti tudi resne gospodarske posledice eh, z vidika izgubljenih, izgubljenih pogodb za eh, ta, ta podjetja. Eh, tu so eh, najrazličnejše druge posledice, naprimer tudi za kmetovalce. Vse to vpliva na celotno gospodarstvo, ne samo na en sam sektor. Potem zaradi notranjega eh, trga celotna Evropska unija čuti posledice le tega, zato je potrebno resnično imeti na voljo vse podatke v zvezi z učinki te prepovedi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, gospod Poreba v imenu EKR-a, ki je tudi podpredsednik odbora za promet. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospa komisarka. Menim, da gre za zelo pomembno vprašanje in vsi se boste strinjali, da je prepoved na uvoz eh, eh, živilskih proizvodov nekaj, kar močno vpliva na evropski prometni sektor. In to ni problem za eno samo eh, državo to eh, ni problem lokalnega pomena, gre za vse evropski pomen, za države kot je Litva, Latvija, Slovaška, Češka republika, Grčija, tudi moja država, Poljska, vse izgubljajo zaradi tega denar. Po, avgu, po avgustu eh, leta 2020 lani 2014 eh, so te izgube v polskem sektorju eh, znašale 32 eh, milijonov novembra, oziroma novembra pa je bil ta znesek že 48 milijonov evrov. Prav tako eh, Rusija onemogoča tranzit prek svojega ozemlja in tu ni zagotovljena nobena uravnoteženost oziroma eh, simetrija. In eh, prav tako eh, ta evropska podjetja preverjajo, soočajo se s prepovedjo. Torej, nobene reciprocitete ni, zato bi bilo potrebno razmišljati o tem. Kar je še pomembneje, je, da so se znašli evropski prevozniki v slepi ulici. V Nemčiji imate naprimer posebna pravila, eh, ki se nanašajo na eh, najmanjše dimenzije, sedaj pa ta ruska prepoved. In eh, gospa komisarka, vesel sem, da se zavedajo, te, zavedate teh problemov, vendar razmislite o neki vrsti ublažitve celotnega problema. Eh, kako to narediti v smislu prestrukturiranja, morda nekih posojil in podobno. Hvala lepa. Gospa majster, dve minuti. Ja, Hvala lepa. Gospa komisarka Bulc, v osnovi ste že dali odgovor, da v tem trenutku težko kaj narediti. Zdi se mi pomembno, da povemo, da Ne gre za to, da bi se nam sankcije ne zdele upravičene. Pogovarjamo se o tem, kaj narediti po smrti Borisa Nemcova za to, da sankcije ostane v veljavi, ampak problem je, da so bili prizadeti nekateri sektori, nekatere panoge. Pogovarjali smo se že o kmetijstvu in izravnalnih izplačilih, sami ste dejali, da obstaja nek krizni sklad, eh, na področju prometa tega ni. Ko govorimo o izvozu živil, se ta živila v glavnem prevažajo v hladilnikih in zato je treba poiskati nove trge v EU, ampak to se ne da narediti kar takoj. In če se bo to zgodilo, je treba vprašati še, ali to kaj pomaga sosednim državam. V Litvi recimo je bilo prizadetega 40 odstotkov izvoza. To velja tudi za druge baltske države, zato je potrebno razmisliti, gospa komisarka. Dejali ste, da ne moremo nič pričakovati od EU, ker pač ni nobenega sklada in da morajo države članice same se odzivati. Sveda, Treba je razmišljati o tem, če hočemo imeti notranji trg, kako se bomo skupaj odzivali. Sami ste dejali, da podatkov ni v celoti na voljo, ampak morda bi jih lahko zbrali in potem skušali poiskati rešitev, kako bi lahko izravnali to situacijo. V mislih eh, imam države kot so Litva, ki je utrpela v kar 40 odstotkih ne bi bilo pošteno, če bi te države propustili same sebi. Mislim, da moramo poiskati rešitev tudi za vprašanje oziroma za panogo prometa. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj v imenu Guje. Gospod Kostas Krisogonos. Vprašanje odbora za promet, ki je predmet naše razprave, razprave danes, pa eh, kaže naslednje. E, komisija govori o različnih ukrepih in podobno, ki se nanašajo na živila iz leta 2014. Pri tem pa e, pozablja, e, da so bili ti ukrepi se strani Rusije sprejeti julija oziroma nekaj dni pred iztekom julija. In odbor za promet, s tem v zvezi omenja tudi omejitve v kontekstu svetovne trgovinske organizacije. Če se začno kršitve teh, te organizacije, pa je potrebno ugotoviti, kdo je začel s temi kršitvami. Ev, Evropska unija v svoji uredbi 814 ne omenja eh, glavnih interesov Evropske unije, eh, ki bi lahko ogrozili Evropsko unijo zaradi teh eh, restrikcij oziroma omejitev. In sedaj ugotavljamo, da nekateri evropski sektori pravzaprav še posebej trpijo zaradi tega. In predvideti je potrebno reciprociteto in pravzaprav eh, predvideti eh, gre, torej gre za uredbo 833 skozi 14. Pan posel Petr Lundgren. Hvala lepa. Gospod Lundgren. Eh, ja, Hvala lepa. Mm, gospod predsedujoči, res je. To je velik problem, ki vpliva na državljane, ki in eh, tudi podjetja, ki ne morejo prevažati eh, svojih živil, svojih proizvodov. In eh, Lahko je, na primer, tudi ugotoviti, kakšni so razlogi in eh, zdi se jasno, da države članice, ki, eh, ki na primer, izvažajo še oziroma ki zlasti zagotavljajo eh, prevoz v Rusijo, leta so utrpele še največjo škodo. Vendar, razmisliti je potrebno, zlasti o naslednjem. Tu so eh, cestni prezvozniki, ki so eh, naprimer uložili denar v vozila, hladilnike eh, za ta namenski transport. Ti so utrpeli največjo škodo. Tu so torej cestni pre, prevozniki, ki so ogromno uložili na, š, na švedskem, naprimer, v ta vozila in ki jih sedaj ne morejo uporabljati. Seveda tega ne morejo uporabljati na notranjem trgu. Hvala lepa. Tak, džinkuj pa ne pošle. E... Hvala lepa. Gospod Arnotu, minuto in pol v imenu neodvisnih. Gospod predsedujoči, eh, dragi kolegi, ta ruski embargo eh, je bil uveden eh, leta 2014. Prve evropske sankcije proti Rusiji pa so nastopi, nastopile oziroma bile uvedene marca, 17. marca. 2014. Eh, In eh, že od marca naprej eh, je bilo nasprotovanje temu, kaj ti to je nekaj, kar ogroža gospodarstva Evropske unije. In nacionalni sklad je imel prav, da je temu nasprotoval. In Tu gre tudi za neposredno odziv na evropske sankcije. Eh, cestni prezvozniki pa so prvi, prve žrtve eh, teh absurdnih eh, ukrepov, eh, ki jih je uvedla komisija. In mislim, da je potrebno odpraviti te sankcije in Rusija bo prav gotovo, prav gotovo storila enako. Hvala lepa. Uh, Sprejemate modri Eh, modri karton s strani gospoda Kramerja. Za. Izvolite, gospod Kramer. Mikrofon, prosim. Želim povedati samo to, da sem govoril kot predsednik odbora in da je bilo to mnenje odbora, ne moje osebno mnenje, ampak neodvisno od tega bi rad povedal, da če začnete v zgodovini, začnite tam, ko je Rusija kršila mednarodno pravo, priključila Krim. Tako da, ko začnete govoriti o zgodovini, začnite prosim na začetku. Le, tam depite. Izvolite, gospod poslanka. Se bom na. Oui, Kramer, Gospod Kramer, uh, Seveda razumem, eh, zakaj načenete to vprašanje, vem, zakaj gre in večinoma in pravzaprav eh, res je to poznam in eh, gre za upletanje, upletanje v soverenost drugih držav. In jasno, pri, potem pride do bumeranga, bumerang efekta in to se je zgodilo z Rusijo. Posel wim van den kamp. Gospod Wim van den Kamp. Dve minuti, bardzo proszę. EPP za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z velikim zadovoljstvom spregovorim za kolegico, ki zastopa Front National. Sam bom povedal drugačno mnenje. Evropa in ves svet spremljamo konflikt med Rusijo in Ukrajino. Mi v Evropi smo se odločili, da se borimo v tem konfliktu s sankcijami. Seveda pa sankcije bolijo in v mnogih panogah čutijo, kako bolijo po uvedbi teh sankcij. Ampak kot je dejal gospod Kramer, poskrbeti moramo, da se mednarodne pogodbe spoštujejo in to žal ne gre brez določene bolečine. Komisarka ima prav, kmetijstvo ima svoj krizni sklad in mnoga podjetja so prejela sredstva iz tega sklada. Tega ne obžalujemo, ampak zdaj nas skrbi še prometni sektor. Naši polski kolegi močno trpijo zaradi tega in škoda je, da da komisarka ni povedala nič več, kot zgolj povzela dejstva, ni namreč ponudila rešitev. Zato imam tri vprašanja. Kakšne kontakte ste imeli vi in gospa Mogherini? Evropska unija ima veliko kriznih sredstev. Gospa Mogherini bi morala spregovoriti o tem, kako poskrbeti za poljske prevoznike. Imamo globalizacijski sklad, recimo. Uh, To so sredstva, ki se uporabljajo za prestrukturiranje industrije. Ali ne bi mogli prevozniki koristiti teh sredstev? Pomembno je tudi vprašanje gospoda Kramerja. Kaj počne EU na ravni STO? Bo vložena uradna pritožba z operusijo? Hvala lepa. Gospod Miltiadis Kirkos v imenu skupine SD. Eno minuto. Hvala lepa. Gospa komisarka, uvedba embarga zaradi priključitve Krima je privedla do mnogih težav v Grčiji, kot tudi v mnogih drugih evropskih državah. To, česar pa državljani ne vedo, je to, da so nastale velike težave v prometnem sektorju. Samo v Grčiji je nastalo škode za 6 milijonov letno in v luči velike krize, skozi katero gre v tem trenutku Grčija, lahko to dejansko pripelje do zelo hudih težav. Dejstvo je, da ni nobenih nadomestil, nobenih kompenzacij. Vidimo, da prihaja do izgube dohodka zaradi političnih odločitev. To je treba nekako izravnati. Kajti sicer bodo državljani našo politiko ocenjevali zgolj negativno. Gospod Robert Zile, EKR, eno minuto. Gospa komisarka, gospod predsedujoči, ne želimo se pritoževati za to, da se bodo v Rusiji veselili. Ne želimo, da bi dol z nami sočustvoval v Rusiji. Sankcije pač treba izvesti. Ampak dejstvo je, da je Rusija že tudi v preteklosti uvajala podobne omejitve. In seveda naši špediterji skrbijo oziroma trpijo zaradi tega. Morda nimamo namenskih sredstev, imamo pa globalizacijski sklad, kot je povedal gospod Van Den Kamp. In ta sredstva so namenjena procesu globalizacije, zato moramo našim špediterjem zlasti v vzhodni Evropi pomagati. zlasti v vzhodni Evropi. Prevozniki močno trpijo in te omejitve se uvajajo. Tukaj imamo pravilo de minimis v Nemčiji, ampak misliti moramo predvsem na prevoznike. Gospod Antanes. Goga. Zlasti v Litvi imamo kar pet odstotkov vseh prebivalcev, ki delajo v tej panogi. Zato je problem velik. Zato potrebujemo nove ideje, kako lahko preživimo. Mi smo namreč eh, utrpeli najhujši udarec Rusije. Zato se obračamo na vas po pomoč in prosimo, da ste kreativni in poiščete pomoč, ki jo potrebujemo. Poglejte, kaj se dogaja. Nemčija, se je spomnila minimalno plačo, ki je mi ne moremo izvajati, ker nismo tako bogati. Podobno velja za Francijo in Belgijo. Hočejo, da naši vozniki spijo v hotelih, ki jih ni. Ampak zato trpimo, bodimo ustvarjalni, bodimo ustvarjalni in se skupaj zoprstavimo Rusi. Hvala lepa spoštovani kolega, gospa Jill Sima. Rada bi opozorila na vpliv na trgovino. Zlasti vidimo, da se je nepremišljeno Evropska unija širila proti vzhodu. Zdaj vidimo, da morajo naši davkoplačevalci plačevati te nepremišljene odločitve. Vidimo, da imajo pridelovalci živil zdaj premajhen trg. Vidimo tudi, da je velika večina prevozov potekala po kopnem. Tisto malo, kar lahko prečka mejo, je podvrženo ogromnim dodatnim stroškom, zaradi česar se cena živil povečuje. In U je neposredno odgovorna, kajti za širitvijo proti vzhodu smo pravzaprav provocirali Rusijo in tudi ta parlament bi moral prevzeti odgovornost za svoje dejanja. Hvala lepa. Ali sprejmete modri karton od gospoda Jakovčiča? Please. Izvolite. Spoštovana gospa poslanka, zelo grdo ste govorili o državah, ki so vstopile kasneje v Evropsko unijo. In še zlasti grdo ste govorili o državah, ki so zadnje vstopile v EU. Ali vas ni sram tako govoriti o teh državah in teh narodih, ki so komaj da dočakali dan, ko smo lahko zaživeli v enotni Evropi? No? Želite odgovoriti ali ne? Uh, eh, pan posel Massimiliano Salini massimiliano salini je naslednji. dve minuti. dve minuti. gentile komisar. Spoštovana komisarka, dober večer. Zahvaljujemo se vam, da ste z nami ob tej pozni uri in se z nami pogovarjate o stvarih, ki so nam zelo pri srcu. Prihajam iz države, ki je manj prizadeta na to temo. Italija seveda čuti na področju proizvodnje te ukrepe, ampak v primerjavi z drugimi državama na področju transporta čutimo posledice v manjši meri. Ampak zato se ne umikamo in si ne zatiskamo oči. Predsednik eh, odbora, v katerem sem član, je opisal situacijo in strinjam se za skrbljenosti od drugih kolegov glede dejstva, da na nek način Evropska unija mora pomagati in si ne more zatiskati oči. Treba je poiskati odgovor tudi na področju prometa, kjer, kot ste dejali, ni specifičnih predvidenih možnosti za to, da bi podprli prevoznike, ki doživljajo to dramo. Jutri se bomo pogovarjali o možnosti gospodarskega posredovanja za to, da bi pomagali podjetjem. Uh, na področju kriz, ki jih doživljajo. Sama ste spomnili, da je kmetijstvo recimo ena od panog. Tudi prometa ne smemo pozabiti. Nekdo je dejal, uporabimo svojo domišljijo in poiščimo odgovore. Namreč Ti drobni odgovori, včasih tudi z malo domišljije, lahko oživijo tega malo upanja, kar nam je še ostalo, tako da ne bo razprav, kot smo jo slišali pred nedavnim, ko se ljudje začnejo spraševati, kdo je bolj kriv, ali je bil najprej eh, embargo oziroma ali je kriv tisti, ki je uvedel sankcije ali je kriv tisti, ki jih je povzročil, treba je poiskati odgovor za vse tiste, ki imajo težave na področju prometa so težave konkretne in zato ne moremo, da ne bi pomagali. Hvala lepa. Izabela de Monte, eno minuto. Mikrofon, prosim. Vidimo, da je Ruska federacija uvedla omejitve, ki povzročajo škodo mnogim panogam. Ne samo, da morajo kmetje pustiti eh, na policah na tone živil, vidimo tudi, da so avtoprevozniki doživeli to, da so se njihove pogodbe masovno eh, izničevale. Evropska unija je sicer predvidela pomoč za kmetovalce, ne pa tudi za Za prevoznike, ki se že leta dolgo soočajo s težavami zaradi globalne krize, ki je prizadela Evropo. Zato mislim, da je treba konkretno pomagati tej tako pomembni panogi, zato da bo prevoz po cesti lahko ponovno postal konkurenčen. Grazie, Hvala lepa. Kosma Zlotovski v imenu skupine EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi. Strinjam se z vsemi tistimi, ki so danes dejali, da so ruske sankcije posledica naših sankcij, ampak, gospe in gospodje, odkot pa izvirajo naše sankcije? izvirajo iz kriminala napada na Ukrajino, našo sosedno državo. Kolegi iz Front National pravijo, vrnimo se na začetek, odpravimo sankcije, pa bo vse v redu in prav. Pred 200 leti, dragi kolegi, ste v vašem jeziku vedli besedo bistvo. Veste, odkot to prihaja. Ne želim si, da bi ponovno imeli še več ruskih besed v svojem jeziku. Sankcije so drage, ampak tudi obramba je draga, tudi ruski napadi so dragi. Zato predlagam, da se raje potrudimo zdaj, zato da ne bodo tuje besede več udirale v vaš jezik. Hvala lepa. E, pan, eh, Gospod Januš Zemke, skupina SD. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo jasen bom. Ruski embargo od nas zahteva, da delujemo na tri načine. Biti moramo zelo dosledni, potrebujemo solidarnost vseh držav v Evropski uniji. Zoprstaviti se moramo Rusi, ki želi zlomiti našo solidarnost. Potem, drugič, mislim, da bi morala biti Evropska komisija strožja, strožja do Rusije, ki blokira tranzit čez njeno ozemlje. In tretjič, razmišljati moramo tudi o finančni podpori za naše prevoznike. Ti prevozniki enostavno potrebujejo več pomoči. Zakaj? Omejitve se bodo morda nekoč končale, ampak takrat ne bo več cestnih prevoznikov, ker enostavno ne bodo preživeli. Gospod Kužmjok, EKR za eno minuto. Hvala lepa. Mnogi govorci danes so omenili, da je ruska prepoved, politična odločitev, ki je posledica politične odločitve EU. Ampak, če je tako, bi morala Evropska unija zdaj pokazati solidarnost, morala bi zaščititi tiste panoge, ki so utrpele izgube zaradi omejitev. Evropska unija ima veliko sredstev, imamo Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Zdaj smo sredi krize. To je velik gospodarski problem in menim, da bi ta sklad lahko prinesel vsaj delno nadomestilo za izgube. Na polskem je bilo prizadetih kar ena tretjina delovnih mest na področju transporta. Gospa komisarka, naj vas spomnim na dramatično situacijo na polskem. Hvala lepa. Ali sprejmete modri karton gospoda Stahovskega? Pane poslanče, děkuji vám za. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolega. Kar nekaj kolegov je že dejalo, da moramo nekoga kompenzirati zaradi nečesa, ampak ali ste lahko bolj konkretni, naše češko kmetijstvo je dejansko po letu 89. Po ruskih sankcijah prijelo največ pomoči. V drugim polročju 2000. Seveda. Obstajajo neke ocene in sicer govorejo o 50 milijonih evrov izgub zaradi poslabšanja situacije v mnogih podjetjih. Morda Češka ni bila prizadeta v tolikšni meri, ampak baljske države recimo so bile zelo prizadete. To je evropski problem, ne gre samo za baljski ali polski problem. Ines Ajala Sender. Gospa Ines Ajala Sender. Eh, ne vem koliko bodo koristne te sankcije v španiji smo videli kaj se je dogajalo eh, s frankom ampak Desde mi región, que producimos excelentes melocotones vidimo, kaj se je zgodilo. Tudi pri nas proizvajamo sadje in videli smo, da tega sadja niso smeli uvoziti v Rusijo. In takrat smo pomislili na vse avtoprevoznike, ki niso smeli prečkati meje in ki so morali eh, bodi si poiskati nov trg ali pa je njihov tovor propadel vidimo, da je bilo vse več novih omejitev, uh, narasle so cene garancij in tako dalje. Gospa komisarka pravi, da bi morali poiskati nove trge. Če bi nam le to uspelo, ampak države kot je Nemčija sredi Evrope postavljajo nove ovire in onemogočajo avtoprevoznikom, da bi opravljali svoje dele. Upam, da boste odreagirali. Hvala lepa. Gospod Perinski, v imenu skupine SD. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Naj omenim tretje vprašanje, ki ga je postavil mm, gospod predsednik Kramer in sicer, katere Ukrepe bo sprejela nova komisija, da bi preprečili še nadaljne poslabšanje situacije evropskih cestnih prevoznikov. Poudarjam, nova komisija, kajti govora je bilo o komisiji kot timu. Naj ne bi delal vsak komisar zase, pač pa komisija kot ekipa, kadarkoli se spreminjajo odločitve. Moramo pogledati na vse panoge in vidimo, da posledice nosi celoten promet in seveda nič ne pomaga, če rečete pojdite domov in poiščete državno pomoč od svoje vlade. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na postopek pritegni pozornost predsedujočega. Gospod Kelly, ELS, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kadarkoli so uvedene omejitve, nekdo trpi posledice. Nocoj se pogovarjamo o zelo tragični zgodbi v zvezi s tem, kako te omejitve vplivajo na mednarodne cestne prevoznike. Že prej je bilo omenjeno, da moramo poskrbeti za to, da ustanovimo nek odbor, ki bo pomagal ljudem, ki so bili najbolj prizadeti, tako bomo bolje razumeli, kaj se dogaja s temi ljudmi. Ni dovolj, če rečemo, da bi morali biti deležni pomoči v svoji domovini. Pomagati moramo na ravni EU. Vem, da je to težko vprašanje za komisarko, ampak mislim, da se moramo zapostaviti tem omejitvam, dokler jih Rusija ne bo ukinila. Hvala lepa. Gospod Balcitis, SD. Gremo, komisarja. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Danes je bilo opisanih več problemov, ki so prizadeli panogo prometa, ampak tu ne gre samo za gospodarstvo, gre za politično vprašanje in vprašanje naše solidarnosti. In eh, preseneča me, da nam danes niste ponudili kakih konkretnejših idej. Seveda, sprejmite moje sožalje, da morate delati v tako zapletenih okoliščinah in tako zahtevni situaciji. Kljub temu je pač treba poiskati neko rešitev. V celoti razumem problem, s katerim se srečuje Italija zaradi dotoka beguncev. Eh, dosti je tudi drugih problemov, ampak tudi to je politično vprašanje. Vprašanje je, ali ima Evropa občutek za solidarnost ali pa bomo Rusiji dovolili, da nadaljuje z svojo politiko deli in vladaj, zato da bi dosegla svoje cilje. Zato, gospa komisarka, vas resnično pozivam, da poskusite poiskati rešitve za tiste države, ki so bile najbolj prizadete. Je,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 tudi za grška podjetja. Grški špediterji so izgubili že več kot 10 milijonov evrov, 40 odstotkov grških kmetijskih proizvodov se izvažajo v Rusijo in tja se prepeljajo s tovornjaki. Tudi leta 1991, ko je razpadla Jugoslavija, so grški špediterji dobili nadomestilo. Imam dokument, komisije iz oktobra 2014, kjer obvešča komisija grške prevoznike, da niso upravičeni do nadomestil za cestne prevoznike zaradi embarga. Gre za grške prevoznike. In vi zdaj pravite, da morajo sami, da moramo sami poiskati rešitev. In to se mi zdi, da je sramota. E, Jakovčič. Gospod Jakovčič, Alde. Ja. Spoštovana gospa komisarka Bulc, imam konkreten predlog. Mislim, da je zelo pomembno, da komisija seznani ta parlament s celotnimi posledicami našega odnosa z Rusijo. Naša odločitev je bila, da uvedemo sankcije, to je bila politika večine v tem parlamentu in tudi politika Evropske komisije in sveta. Menim, da je pomembno, da poznamo celoten obseg teh problemov, ne samo na področju prometa, ne samo v kmetijstvu, Posledice so tudi v drugih panogah, zlasti v nekaterih državah, zato mislim, da ni prav, da razpravljamo zgolj o posameznih panogah. Pomembno je, da se odločimo, kako naprej. Če tudi bomo opustili nekatere projekte za določen čas, kajti sankcije lahko trajajo dolgo, zato predlagam, da ste vi nosilka nastopa komisije in da predstavite celoten obseg posledic teh sankcij. Hvala. Hvala. Zdaj pa v imenu Guengel, gospod Ferrere. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi, ki v Evropi trpijo zaradi ruskih sankcij, industriji, trpijo zaradi takšnih ureditev v Rusiji in to so tisti, ki so v takšni situaciji, da provocirajo in razpihujejo konflikte. Kaj ti tu gre za velike gospodarske in geostrateške interese? Tega sicer nihče ne bo priznal. Ampak videli smo, kako je bilo stabilizacijo Ukrajine. Tam imamo naciste in fašiste, prav zaradi teh skritih interesov. In sedaj vidimo, kako je sesni prevozniki, tako kot skmeti, kot zribiči, vsi trpijo zaradi stranskih posledic te strategije. Kaj ti plačati morajo ceno zaradi drugih interesov? Evropska komisija ne more biti križem rok, kot je sedaj ampak je neposredno odgovorna za to škodo. Ne more enostavno pozabiti na države članice. Ali sprejemate modri karton? Gospoda Kamerja. Rusland. Če se pogledamo zgodovino, leta 1994 je Rusija kršila pogodbo iz Budimpešte. Gre za dogovore po drugi svetovni vojni. Vidimo, da je Rusija priključila Krim kljub mednarodnim pogodbam. Če Rusija ne bi kršila teh pogodb in če ne bi priključila Krima, ne bi govorili o sankcijah zoper Rusijo ali obsojate priključitev Krima? Odgovorite mi zdaj ali ne, prosim. Kar, senjor Kramer. Dragi gospod Kramer, naj odgovorim na vaše vprašanje še z enim vprašanjem. Vi gledate del zgodovine, ne celotno zgodovino in vam jaz postavim vprašanje. Gospod Kramer, ali se vi spomnite izjave ZDA Gospa Newland, ki je bila ministrica. In se spomnite, ko so američani financirali te naciste in fašiste v Ukrajini. To so najtemnejše strani zgodovine. To so tisti, ki so z Evropske nam izvedli državni udar v Ukrajini. Gospa Rope, zeleni. Ja, čeprav je ruska umetev povzročila hudo škodo prometnemu sektorju, Evropska unija ni temu namenila nobene podpore. Prav nasprotno, Francija in Belgija sta naložili nove ukrepe glede počivanja voznikov. Tudi Nemčija je vnesla nove ukrepe, minimalne plače, vse to vpliva na lokalna podjetja, ki so res prizadeta. Naši prevozniki v baljskih državah so tudi prizadeti, tako da bi vas radi spodbudili, da namenite finančna sredstva prometnemu sektorju v baljskih državah, tudi Francijo, Nemčijo in Belijo, prosim, naj prekličejo te diskriminatorne ukrepe. Hvala lepa. Gospod Hetman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Tu ne bom ponavljal vseh teh argumentov o tem, kako je ruski embargo prizadel evropska podjetja seveda vidimo, da gre tu za izjemne stroške na stotine milijonov evrov in teh učinkov ni moč čutiti le v prometnem sektorju, ampak tudi druge, drugih industrijskih sektorjih. Evropska unija mora pokazati solidarnost in Evropska komisija bi morala podpreti prometna podjetja Evropske unije. Sedaj razmišljamo o tem, mogoče lahko kaj storite, mogoče bi morali tu uporabljati načelo di minimis pomoči za prevoznike. Mislim, da je to lahka pomoč, to bi lahko pomagalo, to pravilo de minimis in to je treba analizirati. Komisija bi morala to analizirati. Gospod Vojčehovski, Ekora. Ja, bardzo, panie przewodniczący, oczywiście. Hvala lepa, gospod predsednik. No, nedvomno drži da bi morala Evropska unija sedaj poplačati in povrniti vso škodo tistim, ki so jo trpeli zaradi teh ukrepov, ki so bili potrebni. Bil sem šokiran, ko sem slišal besede gospoda Ferreira. Tu govorite o neofašistih v Ukrajini in govorite o posledicah njihovih dejanj. Bojim se, da ne razumete, kaj se tam dogaja. Portugalska je zelo daleč od tega, kar se dogaja v Ukrajini. Ampak najjasno povem, tu gre za zelo veliko grožnjo evropski varnosti. To, kar pravite tu, je ruska propaganda. To je propaganda Kremlina. Upam, da boste obžalovali svoje besede. Hvala lepa. Sedaj pa bi rad dal besedo komisarki Bulčevi. Prosim, da odgovorite na te komentarje in na vprašanja poslancev, kajti poslanci želijo specifične odgovore, želijo slišati, kakšne korake boste zauzeli in ne želijo, da deluje države članice. No, želijo, ampak to ni dovolj. Poslanci omenjajo tudi zgodovino. Zgodovino pomoči prevoznim podjetjem. Citirajo tudi jugoslovanske sankcije. Hvala. Gospod predsednik, poslanci, hvala lepa za vse komentarje in predloge. Seznanila sem se s sami pomisleki in poskrbela bom za to, da bodo ti komentarji upoštevani v komisiji pri sedanjem delu. Prav tako obljubljam, da bom preučila vaše konkretne predloge, kar nekaj jih je bilo, upam, da bo to pročeno pravočasno. Zavedam se dejstva, da je tu veliko izzivov, ki jih je treba reševati na horizontalen način. Situacija je zelo resna in občutljiva. Dovolite mi, da še enkrat povdarim glavna stališča z naše strani. Komisija se popolnoma strinja s pomisleki glede izgube prihodkov nekaterih evropskih prevoznikov zaradi ruske uvozne prepovedi. Komisija še naprej natančno spremlja situacijo. Pričakujemo, da bo analiza sestavljena pravočasno zaenkrat ni dokazal o skrivljanju trga, to, kar bi preseglo posamične primere. Dovolite mi, da omenim vaše komentarje glede globalizacijskega sklada. Ta sklad ste omenjali. Ta globalizacijski sklad je namenjen podpiranju odpuščanja zaradi globalnih odpiranj trgov. Takrat, ko delodajalci odpuščajo zaradi tega. Ampak kot je sklad zasnovan, ni zasnovan zato, da bi tu poplačali škodo v podobnih situacijah. Situacije, ki jo obravnavamo danes, zlasti, če govorimo o ruskem embargo. Potem četrta točka. Ukrepi pomoči nacionalni ravni so možni, ampak tu je treba spoštovati temeljno EU pravo. Komisija bo seveda preučila scheme državne pomoči, Vem, da to ni idealna rešitev, ampak na tej točki Evropska unija nima dovolj sredstv v proračunu, da bi urejala to prometno politiko. Potem še nekaj pri. Cestnem prevozu ima Evropska unija omejena sredstva, ko če govorimo o zunanji politični dejanjih, tako da moramo tesneje sodelovati z državami članicami, zato da bi se izognili najhujšim posledicam ukrepov tretjih držav. Potrebujemo hitre in elastične izboljšave odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Seveda bi bilo to zaželjeno, ampak na tej točki lahko le upam, da nas bo politična situacija podpirala pri naših naporih. Ampak ja, nekaj moramo storiti. Tako da sem pripravljena delati z vami in državami članicami pri tej temi, tako da bomo iskali morebitne nove rešitve tudi Svetovno trgovinsko organizacijo to bo naš prvi resen korak. Hvala lepa, hvala za pozornost. Prošle bardzo, panie pośle. Prosim. Kolega. Hvala. Pri vašem vodenju naj povem, da sem bil tu, da sem se pravilno prijavil in kot avstrijec sem tudi prizadet, moja domovina je prizadeta. Vidim, da ste dali besedo vsem, samostojnim poslancem pa ne. Strinjam se z mnogimi. Vidim, da so besedo dobili vsi tisti, ki so bile njihove države prizadete, zato želim, da se to ve in prosim, da v prihodnje to popravite. Se opravičujem, res je bilo vaše ime na seznamu, sam sem kriv za to, res se opravičujem. Prosim, sprejmite moje opravičilo, opravičujem se. Hvala lepa, gospa komisarka.